Najlepša hvala vsem. Skupaj sedaj prehajamo k naslednji temi na dnevnem redu. Izid eh, srečanja skupine G20, izjavi sveta in komisija. Besedo dajem gospodu Goziju. Grazie, grazie presidente, presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, najlepša hvala za možnost ki ste jo dali predsedojočemu v svetu Italiji, da spregovori o tej temi. Na vrhu G20 eh, sta Evropsko unijo zastopala predsednik sveta in predsednik komisije, pa vendar sem zelo rad sprejel vaše vabilo, da pridem sem in poročam o rezultatih vrha G20. Ti rezultati so po našem mnenju zelo pozitivni, kajti tu smo eh, delovali zelo dosledno na področju gospodarske politike, poskusili smo eh, formulirati pobude in Eh, marsikaj smo naredili v polovici leta našega predsedovanja. Tudi predlogi glede rasti so bili pozitivno sprejeli. Italija je seveda imela podporo in mnogi so izrazili eh, da je treba pač premagati razkorak med rastjo in zaposlovanjem torej mi želimo večjo rast želimo investicije hkrati pa želimo seveda spodbujanje zaposlovanja to je pravzaprav bistvo uh, vrha G20 to je zapisano tudi v zaključkih mi seveda še zdaleč ne dosegamo v Evropo rasti in stopen rasti, ki jih dosegajo po svetu. Gospodarstvo je slejko prej zelo občutljivo na različne šoke in odpornost našega bančnega sistema je tudi področje, ki ga moramo še okrepiti. Sicer je eh, nekaj napredka doseženega z bančno unijo, eh, eh, stresnimi testi znotraj Evropske unije. Kaj so pa splošni cilji, ki se tu formulirajo na tem vrhu? cela vrsta strategij za rast je eh, bila razvitih eh, izhajajoč iz zasebnih investicij, krepitev konkurenčnosti in prizadevanja, da bi spodbujali zaposlovanje in trgovino. To so prizadevanja, ki so pravzaprav tudi predmet eh, zaves treba je tudi eh, okrepiti popraševanje pri investicijah in poskrbeti tudi za eh, nove ureditve, dobro politično vzdušje tudi z novimi instrumenti. Naprimer, lahko si zamislimo eh, davčne olajšave za MSP-je in podobno. Eh, priznava se, da obstaja nek razkorak med potrebami po investicijah, po svetu in dejansko izvedenimi investicijami. To je pravzaprav uh, bilo že povedano v razpravi o investicijskem svežnju gospoda Junkarja. To dejstvo so priznali tudi v Brisbaneu in zaradi tega Eh, smo sprožili to eh, globalno investicijsko strategijo. Evropska unija je prispevala k odpornosti eh, bank s pomočjo testov, obremenitve, stresnih testov in to so priznali tudi sodelujoči na G20. Vendar sedaj je treba tudi Eh, preiti k dejanjem in gospod Junker je to že storil in G20 eh, želi še širšo investicijsko politiko, ne zgolj na ravni eh, nacionalnih držav oziroma Evropske unije italijansko predsedstvo se je ukvarjalo tudi z eh, davčnimi utajami, izogibanjem plačevanja davkov. Pomembno je, da se dobički dejansko upoštevajo tam, kjer nastajajo. To so sprejeli tudi v Brisbaneu. Pripravili smo akcijski načrt o eroziji davčne osnove in uh, uh, preusmerjanju dobičkov e, in treba je dejansko bolje povezati sisteme med državami, zato so potrebne spremembe zakonodaje, da se omogoči izmenjava informacij. E, preveč agresivno eh, načrtovanje davkov je treba v podjetjih tudi eh, preprečiti. Gospod Tajani se je eh, za to tudi zauzemal. Pomislite tudi na avtomatsko izmenjavo informacij med davčnimi organi znotraj Evropske unije. Za evropejce je pomembna še ena tema, čeprav morda ni skozi in skozi pozitivna in sicer še vedno ni dovolj napredka eh, pri strukturni reformi, za katero smo se dogovorili leta 2010 v eh, mednarodnem denarnem skladu. To je tudi prednostna naloga G20, ZDA so pozvali za to, da storijo več, da pač nekako pospešijo reforme, ki so bile omenjene že leta 2010. Mi eh, pa se trudimo, da bi uresničili eh, vse te naloge, ki seveda tudi odražajo naše želje. Torej, težišče je prirasti, treba je spremeniti gospodarsko politiko v trenutku, ko morajo Evropa in eh, partnerji storiti več v primerjavi z drugimi, ki trpijo zaradi krize, pa so se morda v krizi bolje znašli kot mi. Hvala lepa, gospod Kosi, sedaj pa gospod Tombrovskis. Še enkrat najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Vesel sem, da imam to priložnost, da poročam parlamentu o izidu srečanja skupine eh, G20 v Brisbaneu, kjer smo bili eh, gospod eh, Van Rompuy, gospod Juncker in jaz. Eh, dva, leta 2008 se je začel ta proces in na samem začetku želim povedati, da sem zadovoljen nad rezultati tega srečanja. Spodbudni so. Eh, ambiciozni, odražajo pa tudi eh, vse pravzaprav cilje Evropske unije, pa tudi tega parlamenta. Naj izpostavim štiri glavne točke. Najprej globalno gospodarstvo. Eh, po tradiciji G20 je stanje globalnega gospodarstva bila glavna tema na dnevnem redu. Torej, imeli smo eh, gospodarski pregled nad sedanjo situacijo. Torej, spodbujamo eh, strukturne reforme in hkrati želimo fiskalno verodostojnost. Eh, To je pomemben eh, temelj naše politike. Torej, mi spodbujamo eh, ta recept zato, da bi eh, spodbudili oživljanje gospodarstva smo opredelili ukrepe, s katerimi to lahko dosežemo. Eh, pomembno je eh, področje investicij na področju eh, G20 Evropske unije in tudi na nižjih ravneh to bo pomagalo globalnemu gospodarstvu. G20 pozdravlja tudi investicijski načrt Evropske unije v višini 300 milijard in eh, pri G20 je bilo napovedanih še več zasebnih in javnih investicij. To je zelo močan eh, signal spodbude za našo eh, investicijsko področje. Želimo se osredotočiti na MSP-je. Drugič, davčna preglednost tudi eh, področje davkov je bilo zelo pomembno na vrhu. Torej, eh, davki naj se plačujejo tam, kjer nastaja dobiček. Torej, davčna preglednost je pravzaprav nekaj, kar je zelo pomembno G20. Glede tega smo se vsi strinjali. Eh, govorili smo o eroziji davčne osnove in Eh, pobudah OECD-ja, kjer se pač govori naprimer eh, o preglednosti, o izogibu davkov, o obdavčitvi dobičkov eh, tam, kjer nastajajo in podobno. Mi želimo pač večje usklajevanje po letu 2015, želimo avtomatsko izmenjavo informacij. Uspelo nam je zagotoviti večji eh, podarek na tem vprašanju tudi v okviru eh, zaključnega poročila. Tretjič, trgovina. Eh, dve, dva dneva pred eh, vrhom eh, je bilo objavljeno, da se sprejme eh, sporazum med eh, Indijo in ZDA. Eh, o olajševanju trgovine, s tem se je seveda tudi spremenil ton razprav. E, to je pomembno tudi v okviru razvojnega kroga iz Dohe. E, mi moramo najti pravzaprav prave izzive, prave odgovore na bodoče izzive in prečakujemo pravzaprav še večje rezultate na G20 v Turčiji. Potem pa četrtič podnebne spremembe. Pogovarjali smo se z našimi e, mednarodnimi partnerji in dosegli smo, da eh, bolj izpostavimo podnebne spremembe, da se ne omenjajo samo eh, minimalno, kajti to ne bi bilo spremljivo za nas. Eh, torej tu želimo okrepiti pozicijo Evropske unije. Torej mi smo dosegli, da se omenjajo nacionalni prispevki tudi v okviru eh, COP21 eh, in omenjali smo tudi zeleni podnebni sklad. Eh, s vsemi temi koraki želimo pač omogočiti dogovor na pariški konferenci. Avstralsko predsedstvo najprej sploh ni hotelo omeniti podnebnih sprememb v kontekstu G20. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se plodne razprave hvala lepa gospod komisar za predstavitev teh e, misli in sedaj pač najprej govorniki v imenu političnih skupin imate besedo skupin, gospod eh, Balc za ELS. Gospod predsednik, eh, gospod komisar, hvala lepa. Eh, sedaj je Evropska komisija danes predstavila zelo pomemben investicijski načrt za Evropo. S tem želi okrepiti zaupanje v evropsko gospodarstvo in pozdravljam dejstvo, da je Evropska unija postala aktivna za ta načrt že v Brisbaneu. Svet čaka na pozitivna sporočila poročila iz EU in tudi iz eh, G20. In investicijske eh, pobude eh, od G20 in investicijski načrt za Evropo sta dva dobra zgleda. Verodostojnost je temelj za trajnostno rast in delovna mesta. Že sprejete strukturne reforme moramo nadaljevati in na ta način ostati na pravi poti. Eh, potem pa davčna politika eh, za podjetja in pravičnost je tema, ki je pomembna na agendi EU in G20. Eh, torej, Evropa želi še naprej igrati vodilno vlogo pri avtomatski izmenjavi davčnih informacij. Seveda pa vemo, da je eh, gonilna eh, sila še vedno G20 v sodelovanju z OECD. Eh, Potrebna je standardizacija um, izmenjave davčnih podatkov tudi zunaj okvira G20. Transparentnost, koordinacija obdavčitve podjetij eh, se mora še okrepiti. ELS želi eh, tudi za širše davčne prihodke ustrezen input. Ehm, Poročilo mora pripraviti tudi parlament, ki bo vključeval predloge za eh, konvergenco, eh, transparentnost eh, in vsekakor nameravamo nadaljevati delo na tem področju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj za SND gospod Peter Simon. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predsedstvu se zahvaljujem zlasti za besede o agresivnem načrtovanju davkov in izogibu plačevanja davkov. Eh, v zadnjih tednih smo govorili o davčnih eh, praksah v posameznih državah članicah, pa to je le vrh ledene gore. Eh, tisoč milijard davčnih prihodkov izgubi Evropska unija zaradi pre Eh, davčnih utaj in izogiba plačevanja davkov. To je osemkratni proračun Evropske unije in uh, uh, skrajni čas je, da ukrepamo. Evropska unija mora tu prednjačiti. To je zelo pomemben korak. Prav tako pomembno je, da delujemo tudi na globalni ravni in Zaradi tega je tudi upravičeno, da ste se na G20 pogovarjali o davkih. Mednarodni davčni sporazumi so šele začetek, vendar potrebni so nadaljni koraki. Prvič, pobuda OECD-ja eh, proti premeščanju dobičkov. Eh, to je treba še okrepiti. Dobičke je treba. Eh, obdavčiti tam, kjer nastajajo. Multinacionalke morajo pravzaprav uh, uh, plačevati davke, ne smejo premeščati dobičkov uh, in plačevati samo licenčnine. Uh, Drugič, moram ukrepati proti davčnim oazam. Zakonodaja OECD-ja ne zadošča. Mi potrebujemo jasen eh, kriterij, jasen katalog, ki opredeljuje davčne eh, oaze, zato da lahko ukrepamo proti njim. Potrebujemo tudi črni seznam davčnih oaz v Evropi. Tretjič, boj proti pranju denarja. Tudi to moramo okrepiti. Danes imamo mnoge, mnoga navidezna podjetja in eh, proti njim moramo ukrepati in zato potrebujemo pravzaprav javno dostopne registre. Z eh, Glavni cilj mora biti to, kar je sicer zakonito, pa pravzaprav nedopustno, eh, se pravi, da to preprečimo, ali drugače povedano, eh, neprimerne davčne prakse naj bi v prihodnje bile tudi nezakonite. Hvala lepa, gospod poslanec, sedaj pa za EKR gospa Fotiga. Hvala lepa, eh, gospa eh, predsednica, gospod podpredsednik Evropske komisije, gospe in gospodje. Vse eh, pomembne pobude, ki jih je naštel komisar, eh, ki so bili tudi že opisani v dokumentaciji G20, zaključki, Eh, vsebujejo programe, ki naj bi prinesli rast in ustvarjanje kakovostnejših delovnih mest. Vse to je seveda zelo pomembno. Pomembni so infrastrukturni programi, eh, programi za prilagajanje bančnih sistemov in za razvoj infrastrukturnih vozlišč. Eh, vendar nekaj moramo še omeniti in sicer varnost. Varnost ima tudi svojo gospodarsko razsežnost. Če varnosti ni, tudi razvoja in rasti ni. To vprašanje odražajo pravzaprav tudi, do, ne odražajo dokumenti um, srečanja G20. Ko so uh, Eh, države iz moje regije pristopile NATO, smo občutili svobodo podjetništva. Imeli smo nove neposredne tuje naložbe, vendar vse te priložnosti eh, so bile izničene eh, zaradi grožen na Balkanu. In Eh, vi, gospod eh, komisar, predsednik komisije in predsednik sveta, ste pravzaprav zastopali samo del Evropske unije na vrhu eh, G20 in nismo izpostavili grožnje, ekonomske grožnje za našo regijo. Niste izpostavili tudi vloge Vladimirja Putina. Hvala lepa. Sedaj pa za Alde, gospod Jakovčič, dve minuti. V Evropski uniji sta, dva, 200 eh, mil, dva, sta dva milijona eh, brezposelnih, eh, zelo veliko je mladih in Mi ugotavljamo seveda, da eh, so številke bistveno večje, nekaj pa me zelo veseli, ker je rezultat tega vrha. Nekaj nematerialnega. Končno se je govorilo o tem, da je potrebno zaposlovati mlade na zelo konkreten način in sicer večkrat je bilo omenjeno to vprašanje, omenjena je bila enakopravnost žensk na trgu dela. Ženske naj bi bili, bile enakopravni partnerji pri iskanju kakovostnih zaposlitev. Rast na svetovni ravni je pogoj za izhod iz krize. Koliko bo Evropa tu sodelovala? Danes smo slišali določene napovedi, to je zelo pomembno. Pomembno je, ko slišimo, da je treba vlagati v velike projekte. Še bolj pa nas veseli, da je bilo ugotovljeno, da so MSP-ji generatori rasti. Zaradi tega moramo govoriti o njihovih problemih, mi moramo govoriti o zelenem eh, gospodarstvu, moramo govoriti o zelenem podnebnem skladu, moramo govoriti o tem, kaj pomeni zelena industrija danes eh, in kaj bo pomenila v prihodnje. In kolegi so že prej govorili, da je zelo pomembna preglednost na področju pobiranja davkov. Zelo veliko denarja eh, nastaja v Evropi in dostikrat ta denar ni obdavčen tam, kjer bi dejansko služil rasti gospodarstva. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Ferreira, eno minuto. Os resultados da reunião do G20 denotam. Eh, gospa predsednica, eh, rezultati srečanja G20 kažejo pravzaprav, kako globoka je kriza in da še vedno ni premagana. Eh, tu se je zbralo nekaj največjih kapitalističnih sil, ki so pokazali, da so v sistemski eh, krizi. In eh, ker je kriza sistemska, eh, tudi rešitve ne bo, če ne boste premagali tega negativnega sistema, ki tlači prebivalce. Torej v Evropi se sprejemajo ukrepi za uh, spodbujanje gospodarstva pa ne kažejo nobenih rezultatov. Tudi eh, eh, Keynesovi eh, recepti tu ne pomagajo. Govori se o eh, infrastrukturnih eh, programih pa se denar za to izplačuje multinacionalkam, govori se o davčnih utajah, preprečevanju plačevanja davkov. E, dejstvo pa je, da se ne ukrepa dovolj. Hvala lepa. E, sedaj pa gospod Mah, dve minuti. V imenu EFDD. Gospod e, Ferreira. Eh, vendar eh, nadaljeval bom eh, tam, kjer je sam zaključil. Namreč, da bi bilo potrebno dobičke napasti tam, kjer nastajajo. Ministerski predsednik države, ki je bila in je davčna oaza in ki je ponujala visoke dobičke ljudem, ki so delovali v tej državi lahko sicer podpiramo rast, vendar ali se vam ne zdi hipokritično, da se eh, pogajamo o trgovinskem sporazumu z ZDA na eni strani, na drugi strani pa bodo poslanci jutri predlagali eh, razdelitev eh, družbe Google. In eh, v tem primeru lahko rečemo, da bo to nekaj eh, in, in da eh, če bo prišlo do težav, če tega ne bo, potem bodo morali evropejci plačevati evropskim oziroma ameriškim družbam. Predsednik Juncker je prišel na plano s predlogom, da bi Evropska unija imela na voljo določeno vsoto denarja, potem s pomočjo EIB-ja bi prišli do zelo visoke vsote. Ali ne menite, da je to dvolično? Govorili ste o rasti in o delovnih mestih, vendar smo v EU in tu ni dovolj rasti in ni dovolj delovnih mest. Uh, Potem eh, narejena je bila Lizbonska strategija do leta 2020, da bi bili najbolj konkurenčno gospodarstvo. Tako da tega se moramo zavedati in eh, prosim, če pri tem ostanemo. Hvala lepa. Ja, sedaj pa v imenu nepovezanih eh, gospod Bej. Eno minuto, izvolite. Gospa predsedujoča, razen medijskega spektakla, pravzaprav pri tem še enem srečanju G20, eh, ni bilo eh, kaj veliko pričakovati, razen potrditve usmeritve, usmeritve EU. In medtem, ko nekateri ustrajajo pri sanjanju o, svetovnem, eh, o svetovni vladi pod ameriškim protektoratom, pa so nekateri, ki so mnogo manj izolirani, kot mislimo, se pripravljajo na mulj multipolarni svet. In med zasedanjem G20 pa govoričenje proti rusko govorjenje ministerskega predsednika Avstralije ni imelo kaj zavidati skupinski histeriji evropskih institucij. Eh, povabil bi naš parlament, da se navdahne pri eh, migracijski politiki Avstralije, eh, kajti tu je operacija suverene, suverene meje, ki, do katere je prišlo 2013. In mislim, da bi morali zaščititi naše meje, tako da ne bi umirali nedolžni ljudje. Prehajamo na posamezne poslance v imenu ELS. Eh, je tu eh, gospod Spiraki. Gospa Spiraki. Hvala lepa. Ker se je G20 eh, zavezal, da se odzove na krizo in podozeti je potrebno nekaj ne le na evropski ravni, ampak eh, gospod Juncker je predlagal ta fi, eh, svežen za financiranje v eh, obsegu 300 milijard dolarjev in za, eh, evrov, prostite, in zaradi tega naj bi eh, prišlo do več delovnih mest in do rasti. Vendar kot vemo, eh, so, se pravzaprav eh, hudič skriva v podrobnostih. Pravijo, da naj bi bilo za to dovolj samo 15 milijard z zelo uh, uh, ugodnim uh, multiplikatorjem. Vendar pa je rečeno, da bi imele prednost države v krizi. Prva država, ki trpi in prevzema veliko breme, je Grčija. Kakšen pa bo proces oziroma postopek, ki bo državi omogočal, da lahko sodeluje pri uh, izkoriščanju teh sredstev? In uh, Zato je tu prav gotovo zelo pomembna zakonodaja. Potrebujemo podrobnosti glede tega, kako bo investicijska banka in tudi Evropska unija, s kakšnimi orodji bo to izvajala. To je zelo pomembno za vidika naložbenega načrta. In sicer, da se ne zadovoljimo samo eh, s tem, da, naprimer, da se negativno odzivamo na predloge komisije, temveč nasprotno narediti nekaj za več zaupanja. Gre za cilj, ki je zelo pomemben, ki je zelo ambiciozen, potrebno je spremeniti te zadeve v Evropski uniji, zlasti za pomoč državam, ki trpijo zaradi krize. Hvala lepa. Hvala, to je zelo pomembna tema, vendar vas prosim, da se vsi držite časa za govor, kajti eh, tudi spoštovanja do naslednjih govornikov. Gospod Gutierrez, minuto in pol. Hvala lepa. Nisem ravno. Uh, zelo naklen, naklonjen G20, kaj ti prihaja do, prišlo je do celega niza eh, različnih obljub in podobno, ne glede na to, pa ne moremo eh, mimo dejstva, da je bila Evropska unija Eh, tudi na tapeti in sicer zaradi velikih problemov z brezposelnostjo, ki vplivajo na svetovno gospodarstvo. Potrebujemo ustrezno oceno tega, kaj nas dela bolj krhke in potrebno je pozvati Evropsko unijo k spremembi svoje politike, zato da bi šla iz krize in spodbudila rast in to je pravzaprav, to narekuje zdrava pamet in eh, kako eh, to spodbuditi, prenehati z strogimi varčevalnimi ukrepi. Gospod komisar, potrebno je poiskati eh, tudi bolj ambiciozno fiskalno politiko za izhod iz krize. In pravzaprav bi bilo potrebno zakopati sedaj te stroge varčevalne ukrepe zagotoviti, da razpolagamo s politikami, ki bodo omogočala zadovoljevanje notranjega povpraševanja, se spopasti tudi s problemom eh, davčnih utaj eh, in potrebujemo tudi solidarnost. Ne smemo eh, si privoščiti, da izgubimo, izgubimo še eno desetletje, ko se bodo družbe zlomile. Hvala lepa, gospod Sunik, eno minuto. Gospod Sulik. Hvala lepa. Še enkrat ste, še enkrat ste uh, omenili, kaj menite o tem srečanju. In, uh, Lahko pa eh, rečemo, da se pravzaprav vse odvija tako, da pravzaprav ne prispeva k večji rasti, povečujejo se davki in tako dalje. Vs in potem so vsi presenečeni, da rasti ni. Edina rešitev, ki eh, se zdi, da je na voljo, je, da se povečujejo vladni izdatki in da je vse več zadolženosti. Če želite resnično rešiti problem rasti in brezposelnosti, potem je potrebno eh, omogočiti državam, ki ne znajo upravljati svojim denarjem, da gredo v stečaj, da se preneha s tem nerealističnim vodenjem. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Mazu, eh, Mazuro Nis. Eno minuto. Gospa predsedujoča, eh, spoštovani eh, kolegi. Eh, Veliki voditelji so se eh, srečali v Brisbaneu na eh, srečanju na vrhu in razpravljali o eh, globalnem razvoju, potem o podnebnih spremembah, o boju proti eboli. In svetovni voditelji, ki so bili precej poenoteni pri pojmovanju ruske grožnje. Vendar bi bilo potrebno, da zelo naravno zgovorijo o tem, kar se dogaja in iščemo eh, mirno in modro rešitev tudi za krizo v Ukrajini. Eh, potem dogajanje na ruski meji in resnično bi Rusija morala poskrbeti in nekaj poduzeti. Sedaj pa naslednji govornik, gospod Vilinski, eno in pol minute. Hvala lepa. Gospe in gospodje. Zavedajmo se, da uh, G20 povzroča dve tretjini svetovnega prebivalstva in eh, tudi 80 odstotkov globalnega BDP-ja. Eh, in eh, če se tako mogočna družba znajde, pričakujem rešitve in ne pričakujem trikov gospoda Junkarja z investicijskim načrtom brez svežega denarja in pomikanjem denarja sem ter tja eh, potrebujemo strukturne reforme na finančnem področju. Od eh, krize 2008 eh, nam je jasno, da je treba ločevati poslovne in investicijske banke, kjer ne bi menedžeri šli z denarjem varčevalcev v finančni kazino. Njihova naloga bi bila investirati njihov denar in od tega bi ločili investicijske banke in na ta način bi zagotovili eh, stabilnost. In tudi zunaj borzno trgovino je treba pravzaprav obvladati. OTC eh, predstavljajo dve tretjini vseh eh, poslov in mi ne moremo pustiti menedžerjem proste roke. Tu prihaja do netransparentnih struktur. Kar je bilo doseženo na tem vrhu je, da se eh, prepad med G20 in eh, državami BRIK še poveča. Mi potrebujemo pravzaprav dobro skupno eh, prihodnost v interesu ljudi in mi potrebujemo primat politike in finančni trgi eh, morajo biti pod kontrolo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Balas, minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospod komisar, Evropska centralna banka, OECD, Eh, potem eh, svetovni eh, denarni sklad, pa tudi G20 pravzaprav izpostavljajo vse tiste neoliberalne predstavke in ugotavljajo, da to ne deluje več in da, ima, da moramo danes povečati na mednarodni ravni popraševanje tako za vidika blega, blega kot storitev. In vemo, da je vprašanje davčnih utaj da je problem, da je tu problem naložb, potem tudi vprašanje ekološke tranzicije, da so to prednostne naloge. Uh, In danes eh, eh, bi komisija, pa tudi Evropska unija, pravzaprav morali sprejeti te nove predpostavke, ki so pravilne predpostavke, hitro reagirati na davčne utaje, kar pomeni, da bi morali narediti eh, mnogo več kot tisto, kar je bilo predlagano danes do povdne, vendar še nezadovoljivo, dobro zastaviti nove naložbe v smeri nove rasti in narediti narediti vse, da bo do te ekološke eh, okoljske tranzicije prišlo v Evropi, da bomo pioniri na tem področju in da bomo celo v spredju. In to so te potrebne spremembe na gospodarski ravni in celo na ravni G20. Eh, temu bi bilo potrebno slediti. Hvala lepa. Sedaj pa, eh, sedaj pa gospod Boštinaru. Eno minuto. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoča skupina eh, S in D se eh, jemlje na znanje eh, te podatke o omejeni rasti in glede predloga, da pride do povečanja za dva odstotka. Vendar, če je ZDA uspelo premostiti krizo Evropske unije, pa ne, to pomeni, da je drugim državam uspelo iziti iz krize prej. Potrebno je zagnati tudi naložbe, ustvarjati nova delovna mesta v okviru tega načrta, za katerega smo eh, slišali danes do povdne. Potrebno je tudi preprečevati davčne utaje z vsemi eh, temi eh, čezmejnimi razsežnostmi. Nič pa ni bilo povedanega o boju proti davčnim oazam. In priznajmo si, tu je glavni problem, to je ta največji problem, s katerim se soočamo, kajti tu gre eh, za vsote, ki dosegajo, eh, eh, ki dosegajo BDP združenih držav. Potem glede podnebnih sprememb. Lahko si očitamo, da nismo bili del sporazuma s Kitajsko, ki je bil podpisan v Pekingu. Potem glede grožnje Eh, ebole, ali to pomeni, da ne razumemo, da, eh, da glavne države niso uspele omejiti vso razsežnost učinkov tega problema. Prav gotovo se bomo soočili z velikimi težavami zaradi te krize tu v Evropi, kot je bilo to v afriških državah. Evropa mora tu biti vodilna. Hvala. Hvala lepa. David Martin, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Štiri države članice G20 so, eh, ki, ki eh, medtem ko je za vse ostale situacija drugačna in eh, njihova rast se povišuje, v teh državah pa znižuje. In eh, mislim, da moramo biti realistični in se zavedati, da ni mogoče zagotoviti trajnostne eh, oživitve samo na endogen način. Potrebno je poskrbeti, da eh, bo moč um, poskrbeti za pravi zagon gospodarstva. In mislim, da, na, da se še ne zavedamo vsega potencijala naših eh, trgov. Potrebujemo tudi, uh, tudi več uh, stransko sodelovanje in to pozdravljam glede, eh, glede neposredne prihodnosti pa lahko rečemo, da ni rešitev v eh, multilateralizmu. Eh, potrebno je zagotoviti, da bodo ti sporazumi z Singapurjem in tako dalje, da bodo tudi ratificirani, potem trgovina za Japonsko in tako dalje, investicijski sporazum s Kitajsko ne pa za katero koli ceno. Vendar eh, tu je nekaj, kar je določil G20. Ti sporazumi morajo vključevati povdarek na pošteni trgovini, trajnostnemu razvoju, poštenih eh, delovnih pogojih in zelo strogo finančno eh, zakonodajo. Če, lahko, če bomo sposobni sprejeti take sporazume, lahko, lahko prispevamo k rasti evropskega gospodarstva. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Dante, eno minuto. Hvala, gospod komisar, kolegi. Vrh G20 v Brisbaneu kaže na gospodarski odgovor na krizo naše celine, rast za poslovanje, postajajo ne cilj ene same države, pač pa strategija vseh držav. Ta strategija se kaže v načrtu investicij, ki ga je predstavil gospod Juncker. Ta načrt, ki ob vseh omejitvah predstavlja veliko spremembo v gospodarskih politikah, opuščamo staro podvrčevanja. Potrebujemo Evropo, ki bo prešla v napad na mednarodnem prizorišču. Evropa, ki bo prevzela vodilno vlogo in ki se ne bo bala postati med vodilnimi na področju gospodarskih politik. Ta Evropa, ki je nekoliko utrujena, postarana, ki ni več protagonistka na mednarodnem prizorišču, kot je včeraj povedal papež v tej dvorani, Evropa mora ponovno dobiti zagon in predstavljati prihodne generacije. Hvala lepa. Eh, sedaj smo pri postopku Catch the Eye. Najprej Nikola Caputo. Hvala. Na vrhu v Brisbaneu je bilo govora o povpraševanju, o ponudbi, o denarnih vprašanjih, stabilnosti, strukturnih reformah. Vse to so vprašanja, ki so ključnega pomena za našo prihodnost. Ko pa beremo končno sporočilo, sem opazil, da ni govora o tistih, ki pravzaprav opredeljujejo naše gospodarstvo. Govorim o malih in mikropodjetjih, ki so hrbtenica našega sistema in ki se vsak dan prizadevajo za to, da bi preživeli to najslabše obdobje konjunkture po vojni. Mislim zato, da bi morali dati konkretne odgovore tudi za ta podjetja. Veseli me tudi načrt boja proti korupciji za leta 2015 in 2016. Upam, da bo to prinesla več preglednosti v javnem in zasebnem sektorju. Prav tako se moramo boriti proti podnebnim spremembam in omogočiti zaposlovanje mladih. Brezposelnost med mladimi je dosegla raven, ki je posebno nespremljiva. Hvala lepa. Gospod Eterič je naslednji govornik. Uh, Hvala lepa. Gospod Gozi je eh, dejal, eh, da je rezultat G20 uh, uh, pozitiven eh, za gospodarstvo, vendar če eh, se spomnimo, kaj je povedal gospod Juncker, ko je govoril o eh, tem financiranju, ki bo porazdeljeno vse posod in pa zadolževanje, ki znaša 9 odstotkov in 50 odstotkov eh, v javnem sektorju. In eh, lahko rečemo, da, eh, da kar je na vidiku, je brezup zaradi zadolževanja. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo komisarju za odgovor na različne pripombe. Izvolite, gospod Dombrovskis. Uh, Spoštovana eh, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Zahvaljujem se za vašo razpravo in vaše komentarje, katerim, ki sem jih vzel na znanje in prav gotovo bomo to upoštevali eh, pri eh, našem eh, delu in tudi pri delu G20 kasneje letos na sestanku v Turčiji. To je edini globalni eh, forum, kjer sodelujejo vse te države in eh, ki to je prav gotovo bistvenega pomena za zagotavljanje uživitve gospodarstva. Vemo pa tudi iz lastne izkušnje v EU da je ta napredek potreben, potreben ne le v EU, temveč tudi na globalni eh, ravni. In eh, eh lahko govorimo o več pomembnih rezultatih eh, tega eh, srečanja in sicer spodbujanje rasti tudi v Evropi zaradi predlaganih. Eh, Eh, zaradi podanih predlogov, potem upoštevanje razmer v Ukrajini in čeprav to ni bilo na, dnevnem, na uradnem dnevnem redu G20, pa je prav gotovo bilo eh, predmet najrazličnejših pogovorov, neformalnih eh, pogovorov tudi predsednika Junkerja in tudi gospoda Putina. Kar zadeva G20, je potrebno vedeti, da naj bi bilo leto 2015 leto izvajanja te agende, eh, finančno reguliranje, potem tudi vprašanje eh, eh, dajatev in davkov in vse to je del te ambiciozne agende. Hvala lepa, gospod Dombrovskis. Sedaj pa dajem besedo v imenu sveta gospodu Goziju. Hvala, hvala gospa predsedajoče. Veliko tem je bilo omenjeni, gospod Simon je omenil, da se moramo boriti proti davčnim utajam. Seveda, to moramo narediti tudi v novem mandatu, ko je treba odpraviti davčne oaze, se boriti proti utajam, izogibanju, sprejeti ustrezne ukrepe, tudi znotraj Evropske unije. To je tudi smisel eh, naših prizadevanj v času predsedovanja. Naj spomnim na sporazum o izmenjavi informacij med davčnimi organi. Ta dogovor je bil dosežen oktobra, formalno pa bo sprejet meseca decembra. Gospod Martin je omenil to, da moramo tako na večstranski kot na dvostranski ravni spodbujati trgovinsko izmenjavo. ZDA in evropske države poudarjamo, da je treba narediti čim več, da bi bili kar najbolj ambiciozni, kar zadeva TTIP. Naredili smo zelo pomembne korake naprej. Tudi pri sporazumu s Kanado smo naredili pomembne korake naprej. Japonska, Singapur, to ste omenili, gospod Simon, in tu se popolnoma strinjam. Gospod Jakovčič je govoril o številkah, ki so zelo pomembne kajti govoriti moramo o konkretnih gospodarskih in socialnih politikah. 200 milijonov brezposelnih na svetovni ravni. Potrebujemo odgovore in smiselne odgovore, ki bodo omogočili sodelovanje na trgu dela. Tudi na ravni G20 je bilo govora o tem. Prav tako moramo poskrbeti tudi za najbolj prikrajšane, najbolj ranljive osebe s posebnimi potrebami. To je področje, kjer je treba kar najresneje delati in kjer lahko tudi ta parlament veliko naredi v prihodnem mandatu. Spodbujati moramo strukturne reforme, začenši s trgom dela in seveda spodbujati zaposlovanje. Ob koncu, Guterres Priezo, Balaš, Tanti, vsi ste omenili to, s čimer se seveda strinjamo, da je potrebno spremeniti gospodarsko politiko na globalni ravni. In zdi se, da smo na G20 slišali sporočila z različnih koncev, da je potrebno spremeniti smer. Zdi se nam, da gre za zelo pomemben korak. Res je in strinjam se s tem, kar ste povedali. Potrebujemo nove davčne spodbude. Izkoristiti je potrebno prožnost v, rast, v paktu za rast in stabilnost. To smo napisali, to so naši voditelji napisali junija meseca v strategiji in to mora biti naše izhodišče. Mi smo seveda zadovoljstvom ugotovili, da je to vsebovano tudi v Junkerjevem načrtu. Gospod Junker in gospod Katajnen sta jasno dejala, da bodo nacionalni prispevki neutralni, kar zadeva pakt za rast in stabilnost. To je inteligentna uporaba naših pravil. Javna poraba v dobro naložb, katerih cilj so evropske naložbe, to je nekaj, česar ne moremo obravnavati kot tekočo porabo. To smo slišali tudi danes dopovdan in ta inteligentna uporaba že obstoječih pravil se bo, upamo, razširila tudi na druga področja, začenši z sofinanciranjem na nacionalni in regionalni ravni na področju kohezijske politike. Tukaj imamo še en nacionalni prispevek k evropskim politikam. In tudi tu potrebujemo neutralnost teh prispevkov. Ob koncu ste omenili tudi solidarnost. Tudi mi smo mnenja, da potrebujemo v EU veliko več solidarnosti. Solidarnost se omenja kar 21 krat. V 21 členih pakta se omenja solidarnost. Nikoli v preteklih letih se ta pojem ni toliko krat omenjal. Upamo, da bodo vse tri inštitucije to svojo zavezanost nadaljevali tudi v novem mandatu. Gospod Etrič je omenjal tudi Boga. Seveda, razumem, da ste navdahnjeni, ker nas je obiskal papež, ampak mislim, da ni treba, da se zatekamo k Bogu. Uh, Dovolj je samo, da se zavedamo potencijala EU, zato da se odzovemo na potrebe po večji rasti in boljšemu zaposlovanju. Hvala. Köszönöm a soros elnökség részéről elhangzott részletes. Eh, Hvala lépa. Za ta zelo podroben odgovor v imenu predsedstva. Sedaj smo to razpravo zaključili in prehajamo takoj na naslednjo točko, to pa je izjava komisije glede digitalnega enotnega trga. Tri predloge resolucij smo dobili, ELS in SD.